predsedniku poslale prošnjo po oduzemu imunitete gospoda Rolanda Spakasa v okviru zaradi kazenskega postopka. V skladu z uredbo smo to predali um, odboru Libe, ki je za to odgovoren v Evropskem parlamentu.